Zelo sem hvaležen za vašo pripravljeno sodelovati s komisijo pri reševanju teh velikih izzivov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. O tem bomo glasovali jutri o povdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Oleničaka in sicer o strategiji Evropske unije za regijo Balskega morja in vlogi makroregij v prihodni kohezijski politiki.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 in eh, o pomenu vsega tega za regionalni razvoj. Govorimo o prometu, o kmetijstvu, o raziskavah in razvoju v tem kontekstu. Že pred leti smo začeli govoriti o tem, takrat, ko se je nekaj baljskih držav pridružilo Evropski uniji. In tu smo govorili že o prednostnih nalogah, kot je izboljšanje politike na področju prometa, infrastrukture nasploh. In vse to bo treba izboljšati, če naj dosežemo tudi druge zastavljene cilje. Če hočemo biti uspešni v okviru makroregije, naprimer v boju proti onesnaževanju, potem se tega ne moremo lotevati posamično. Spodbujati moramo sodelovanje med državami v makroregiji. To je nekaj, kar bo spodbudilo tudi gospodarsko eh, rast, hkrati pa bomo bolje izkoristili tudi izjemne intelektualne zmogljivosti prebivalstva v regiji. S tem pa bomo seveda prispevali tudi k razvoju celotne Evropske unije. Ta regija je zelo pomembna, za Evropsko unijo kot celoto. Zato moramo še nadalje ustvarjati blaginjo za vse, ne le za ljudi v regiji. Poskrbeti moramo tudi za boljše izobraževanje, spodbujati razvoj civilne družbe, ker je to osnova za razvoj vseh demokratičnih orodij. In vsi rezultati, ki jih želimo doseči, ne bodo mogli biti doseženi, če ne bomo izboljšali tudi standardov življenja ljudi v regiji. Zato pa je treba ustvariti nova delovna mesta, boljše pogoje za poslovanja. Torej je pred nami več različnih izzivov, če naj izboljšamo stanje v regiji in v makroregiji. Imamo nekaj zanimivih projektov, ki že potekajo, nekaj smo jih šele zastavili, vendar moramo pri vsem tem imeti v mislih predvsem konkretne ukrepe, ki jih je treba sprejeti, zato pa je treba najti tudi vire financiranja, še zlasti v naslednjem programskem obdobju. Preostaje nam upanje, da bodo tudi programi Evropske komisije temeljili na še nadaljem spodbujanju najboljših praks, in da bomo lahko v okviru tega izvali učinkovite programe. Upam, da bodo tudi druge makroregije od tega imele v prihodnje koristi. Zato pozivamo komisijo naj še nadalje podpira te zamisli in ko bomo prišli do srednjeročnega pregleda strategije, upamo, da bo to ena od referenčnih točk, ki bo podporo tudi drugim sorodnim projektom v prihodnosti eno od ključnih vprašanj pa je seveda financiranje teh pobud ali naj jih sredstva iščemo v okviru kohezijskih skladov ali drugod. Sam sem vesel, ker vidim, da se koncept makroregije še nadalje razvija. Menimo, da je to odlična zamisel in da s tem lahko močno podpremo tudi kohezijo nasploh. To so vendar temeljne vrednote, na katerih slani Evropska unija. Lahko ustanavljamo regije, ki bodo delovali na temelju enakih interesov in ravno Baltska regija je lahko odličen dokaz, da tak sistem lahko deluje in to je tudi dokaz, da obstaja možnost razvoja evropske integracije. Za zapada za Boris Kalinovski, Lumen, uh, Senalova, Tabaji, Kursky. Mr. Kelly, one minute. All... Gospod Kelly, minuto ali manj imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, naj povem, da sem naklonjen tej strategiji in sem vesel za države v Baljski regiji, da so tako uspešne. Uh, Sodelovanje temelji na treh bistvenih, pomembnih zadevah. Ni potrebno dodatno financiranje, ne zahteva se dodatne institucionalizacije, niti ni potrebno oblikovati neke nove zakonodaje. In s tem lahko rečemo, da je to uspešen poskus reševanja težav, s katerimi se soočajo ljudje v regiji. Ta strategija je lahko zelo korista in na njeni podlagi je možno storiti veliko, kar je lahko tudi koristno za druge makroregije v prihodnje. Dame in gospodje, gospod predsedujoči, Prepričan sem, da je strategija za makroregijo Balskega morja zelo dobra podlaga za trajnostni razvoj, vendar bo potrebno stalno pregledovati učinke v praksi in po moje gre za zelo veliki ziv za to regijo, še zlasti, kadar gre za vprašanje prometnega omrežja in s tem mislim vse možne prometne poti. Zato upam, da bo moj predlog spremembe, ki je povezan ravno s prometnim koridorjem, sprejet. Gre namreč za zelo pomemben koridor, ki je bistvenega pomena za razvoj regije in s tem se bo omogočil tudi nadaljni razvoj dodatne infrastrukture ter boljša povezanost med prebivalstvom v regiji, kar bo dodatno vplivalo največjo blaginjo. To pa bo koristno ne le z gospodarskega vidika, temveč tudi z kulturnega. Gospod Boris, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Rad bi najprej čestital gospodu poročevalcu za to odlično eh, poročilo. To je zelo pomemben korak kohezijske politike makroregije so zanimiv koncept in ne glede na to, ali gre za Baltsko ali Sredozemsko morje. Tu smo slišali za zelo pomembne vidike. Čeprav govorimo o Baltskem morju, moramo imeti v mislih tudi Sredozemsko morje in da je v bistvu treba povezati obe mori, zato potrebujemo prometni koridor in za tega potrebujemo finančna sredstva. Tako lahko spodbudimo rast. Obe mori je treba končno povezati. Vem, da pogajanja še potekajo da obstajajo še vedno pogovori in različne zamisli o vseh možnih prometnih povezavah po kopnem in po morju, ampak mislim, da na to ne smemo pozabiti, če hočemo res doseči kohezijo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za besedo, gospod komisar, kolegice in kolegi. Odbor za promet je obiskal Estonijo in Latvijo in pogovarjali smo se o stanju prometa v teh državah. Nismo govorili le o povezavah z vzhodom, vendar o oskih grlih nasploh. E, pogledali smo si konkretne kraje, e, kjer je prihajalo do to, prometnih težav in zaradi tega moram še enkrat povdariti pomen koridorja med Baltskim in Sredozemskim morjem oziroma med Jadranskim in Baltskim morjem. Ta koridor bi lahko močno vplival na razvoj vseh držav. Gospod Abajdi, za eno minuto. Rad bi čestital Gospodu poročevalcu, balska strategija je pravzaprav bila prva makroregijska strategija v Evropski uniji. In eh, to je zanimivo tudi za nas, ki bi radi zadeve povezali s podonavsko eh, makroregijo. In to se seveda lahko razširi tudi na druge regije. Prvo, kar si velja zapomniti, pa je, da si ne smemo zastavljati preveč poglavitnih ciljev, preveč prednostnih nalog. Dobro je imeti dva do tri glavne cilje in potem je tudi lažje doseči leti. Za podonavsko regijo je prav tako pomemben promet, prometne povezave, varstvo okolja, podonavja nasploh in tretji cilj v naši regiji bi lahko bil tudi turizem. Za V leto 2011 bo mačarsko predsedstvo pripravilo konkretne naloge in veseli smo, da tudi gospod komisar, ki prihaja iz Slovaške, torej gospod Ševčovič, tudi sodeluje aktivno eh, pri teh dogajanjih. Hvala lepa. Panie przewodniczący, jako poseł z Gdańska, miasta nad Bałtykiem, popieram. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam prihajam iz Gdańska, ki dejansko leži v Baltskem morju in logično podpiram razvoj projektov v tej makroregiji in jim želim veliko uspeha, vendar imam le dva pomisleka. Eh, rad bi zadeve videl bolj konkretni luči. Zanima me, kako bo potekalo financiranje. Namreč, če ni financiranja, potem se bomo o zadevah samo pogovarjali. Zato se moramo odločiti, kje bomo našli dodatna sredstva za to strategijo, kar pomeni, da če bomo za to našli dodatna sredstva, jih bo treba oduzeti nekim drugim projektom, kar bo tudi zelo nesrečna okoliščina. Potem je tu še vprašanje, onesnaženosti tega morja, ki je žal najbolj onesnaženo v Evropski uniji in zato se moramo tudi vprašati, kaj lahko storimo na tem področju. E, s tem pa je povezana tudi naša odvisnost od, od, od ruskega plina. Dobava ruskega plina ni stalna niti zanesljiva in vidimo da so s tem povezane številne težave. najlepša hvala gospod predsedujoči želim čestitati kolegu gospodu olejničku za odlično poročilo. Res je, da gre za novost, za pilotni projekt v Baltski makroregiji in če bo leta uspešen, bo to seveda odprlo vrata tudi drugim sorodnim projektom. Sami bi radi dosegli enake pogoje delovanja za vse in s tem zapolnili na nek način tudi vrzeli in razlike v razvoju med posameznimi regijami. S tem pa bi podprli seveda tudi razvoj držav v Baltski regiji. Vendar pogoj za uspeh sine qua non je ustrezno sodelovanje med Evropsko unijo na vseh ravneh, na lokalni, regionalni in na ravni unije. Zadnji govornik je gospod Luhan, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Pomen strategije za Baltsko morje je ravno v tem, da gre za celovit pristop, ki bo združil različne oblike sodelovanja in se odzval na različne izzive. Gre za pilotni projekt, ki je lahko zgled za razvoj drugih strategij in tukaj seveda mislim tudi na prihodno strategijo za razvoj podonavske regije. Taki projekti so ključni za razvoj regij in zaradi tega menim, da je pomembno za države članice, da izkoristijo sredstva vseh skladov, ki že obstajajo in ki so na razpolago v tem obdobju. Prav tako pa je treba izkoristiti prednosti in posebnosti posameznih regij, koristno uporabiti sredstva skupnosti za ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni. Gospod Ševkovič, v imenu Evropske komisije, beseda je vaša. Najlepša hvala. Hvala še enkrat gospodu poročevalcu za to zelo pomembno poročilo. Tudi eh, hvala Evropskemu parlamentu za predanost pri oblikovanju Evropske strategije za Baltsko morje. Ta nova makroregija je v bistvu nekaj vrste preizkus to vrstnega delovanja. In eh, vse bo odvisno od tega, kako bo deloval v praksi akcijski načrt, ki spremlja to strategijo. Pomembno je, da so izvajanju le tega predane tudi vse države v regiji. Prvič se dogaja, da imamo tako celovito strategijo za skupino držav članic, ki se soočajo s podobnimi izzivi. In to smo dejansko oblikovali po meri teh držav. Gre za proces izvajanja te strategije, za nove oblike vodenja in tudi nove oblike prehoda od besed dejanjem. Z drugimi besedami ustvarjamo skupno sinergijo, v katero moramo vključiti tudi finančne zmogljivosti, različne pristope, različne zmogljivosti, v regiji, tako da bomo imeli skupen makroekonomski pristop za celotno regijo. Vendar, ko se lotevamo vseh teh izzivov, tako vprašanj varnosti, gospodarskega razvoja, moramo oblikovati celovit pristop, celovite politike in s tem omogočiti tudi interaktivno delovanje. Ta pristop se je že izkazal za uspešnega, Številni projekti so bili že oblikovani in se pospešeno odvijajo in sedaj stopajo v aktivno fazo izvajanja. Komisija je zelo predana ohranjanju tega začetnega zagona in vsi deležniki se bodo že sestali oktobra letos, da raziščajo še nove možnosti sooblikovanja strategije in to je ena od bistvenih eh, potez delovanja tudi v okviru strategije Evropske unije, gre za enega temeljnih kamnov izvajanja strategije. Mnogi govorniki so spregovorili o prometnih izzivih, to je tudi eno od pomembnih vprašanj, ki se jih je treba lotiti celovito in lahko vam samo zagotovim, da se o teh vprašanjih že intenzivno pogovarjamo v streznih službah komisije, razmišljamo o tem, kako se zadev lotiti tudi regionalno. Makroregijski pristop se je izkazal za koristnega in ta prvi pilotni projekt nam bo pomagal pri oblikovanju novih metod v prihodnje. Zato komisija pozorno spremlja razvoj tega projekta, seveda tudi z mislijo na podonavsko makroregijo, ki je šele v pripravi in eh, kot smo že slišali danes, eh, je res, da prihajam tudi sami Slovaške in se zavedam vseh izzivov, ki so pred nami in pripričan sem, da vsi skupaj zelo dobro razumemo problematiko tudi podonavske regije. Vsekakor pa bomo videli tudi, kakšni bodo novi predlogi, ki jih bomo prejeli, eh, na podlagi katerih bomo lahko vzpostavili tudi trajnejše oblike sodelovanja, gre namreč za zelo jasne potrebe in eh, tudi za konkretne cilje, ki se jih na drug način pač ne da uresničiti. Zaradi tega bi se vam zaenkrat eh, rad zahvalil za dosedanje uspehe pri izvrševanju strategije za makroregijo Balskega morja in seveda vam tudi v prihodnje želimo bilo uspeha in vam hkrati zagotavljam, da komisija deluje na vseh odprtih vprašanjih za podonovsko regijo. Najlepša hvala, gospod komisar. O tem poročilu bomo glasovali jutri opovdne. In sedaj smo že pri zadnjem poročilu, to je poročilo gospodinu.